februarja in sprejeta besedila so na voljo. Če ni pripomb, je dnevni red s tem tudi sprejet. Pristojni organi Združenega kraljestva so me obvestili, da gospa Elizabeth Lins 6. februarja 2012 ne bo več poslanka, njeno mesto bo nadomestil gospod Phil Benjen, ki ga tudi pozdravljam med njami, če je v dvorani v skladu z člom 3, drugi odstavek poslovnika, je gospod Benjam tu, ki pa, gospod Benjam, lepo pozdravljeni med nami. Torej, v skladu z člom 3, drugi odstavek poslovnika, ima vsak poslanec pravico sodelovati na zasedenih plenoma in pa organov, vendar nima polnih pooblastil, dokler njegov mandat tudi ni polnopravno potrjen. E, prav tako naj sporočim, da mi je gospod Kurt Lehner sporočil, da z 17. marcem 2012 odstopa z mesta poslanca v skar z 74 poslovnika razglašamo prosto poslansko mesto s tem datumom. V skladu z začelom 7 kodeksa ravnanja poslancev Evropskega parlamenta.